Spoštovani kolegi, prosim, če lahko začnemo. Najprej proceduralno vprašanje gospoda Mölcerja. Gospa predsedujoča, 145. člen poslovnika na seji 24. aprila je Hans-Peter Martin poslanec moje odsotnosti v času glasovanja trdil, da nepovlašena oseba proti pravno glasuje z mojega mesta. Predsedstvo je to takoj zavrnilo kot neresnično. Razumem pa, da zdaj v volilnem boju postajajo kolegi nervozni, to mi je razumljivo, vendar pa gre tukaj za očitek goljofije ali protipravne bogatitve z moje strani in to je očitek hudega kaznivega dejanja, ker eh, kolega Hans Peter Martin, kolege, sploh eh, avstrijske kolege, vedno znova v javnosti obvešča o polažih lažeh in jih defamira, se mi zdi to škandalozno, zato pričakujem, eh, da vzame besede nazaj, da se upraviči in da ga predsedstvo obsodi. Hvala, gospod Mölcer. Kot kolegi vsi vedo, smo vašo glasovalno napravo zadnjič preverili, ugotovili smo, da ni prišlo do nikakršne nepooblaščene uporabe vaše glasovalne naprave, tako da je zadeva rešena. Vidim, da gospod Hans Peter Martin želi proceduralno besedo, izvolite na kratko. Lahko gospa predsedujoča poskrbite za primer mir v dvorani? ali pa bom samo jaz kan znovan z odzetjem dnevnic, če bom tukaj zahteval o referendum. Imam pravico osebne izjave po členu 149, kar je kolega povedal tukaj, zavračan s odločnostjo, naj pozorim na to, da sem tukaj na plenarnem zasedanju v odsotnosti večine rdečih radikalcev in uh, eh, rjav srečnikov za mano nekaj povedal in zatem stojim in če mi kaj učitate. Tukaj boste slišali tudi kakšne druge grozljive mestne klice, ki jih ne bom ponavljal, ampak eh, desni radikalci so takšni in eh, to je velika nevarnost, ki nas čaka kar zadeva neupravičenost mojega ravnanja, naj še enkrat povdarim, da prihaja do več poskusov kriminalizacije moje osebe, vendar pa nikoli ni prišlo do uvedbe postopka zaradi kaznevega dejanja strani Eh, toživcev ali sodnikov, se so takoj ugotovili, da so ti očitki neuzdržni in če desni radikalci s takšnimi argumenti poskušajo zbuditi spor potem. Uh, not... Predsedujoča prekinja, zdaj predlagam, da začnemo z glasovanjem. Imamo pa še eno proceduralno vprašanje, gospod Doniči, izvolite. Signor Presidente, come ella sa e come invece non sanno. Gospa predsedujoča, Kot veste, vendar mnogi kolegi verjetno tega ne vedo, zaradi velikega pomankanja informacij s tem v zvezi strani predsedstva, je Evropsko sodišče dokončno razsodilo v zelo dolgotrajnem primeru v katerem je sodišče razveljavilo odločitev tega zbora z 24. maja, ko moj mandat ni bil priznan in Evropski parlament je bil primoran tudi plačati sodne stroške. Ta odločitev sodišča zdaj omogoča temu zboru, da ima končno ustrezno število poslancev. 4. maja pa je predsednik Pötering podal dvoumno izjavo v tem zboru in ponovno zahteval odbor za pravne zadeve, da preuči moj mandat, čeprav bi morali to odločbo sodišča zgolj vzeti na znanje. Sam sem zahteval izredni sklic tega odbora in ker ne bom ponovno kandidiral za poslanca v Evropskem parlamentu, bi prosil predsedstvo, da do jutri popravi in odpravi to napako in se uskladi v svojem delovanju z odločbo Evropskega sodišča. Rad bi preprečil, da bi Evropski parlament utrpel škodo zaradi tega ponižujočega poraza in eh, pozdravljam vse svoje nove kolege, zdaj ko sem končno poslanec. Hvala lepa, gospod Donici. Eh, Res je, predsednik je podal izjavo v ponedeljek in vaše Pripombe bomo vzeli na znanje in jih tudi posredovali predsedstvu danes popovdne. Naslednja točka na dnevnem redu pa je glasovanje o predlogu sklepa o pristojnostih stalnih odborov. Amandma 1. Kdo je za? Proti? Ni bilo jasno. Prosim, če lahko preverimo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. Sprejih to. Zdaj glasujemo o celotnem predlogu sklepa. Poimensko začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka je glasovanje o predlogu sklepa o številu medparlamentarnih delegacij. Gospod Vrč želi besedo. Hvala, gospod predsedujoča, spoštovani kolegi. Naša skupina bi prosila za ločeno glasovanje o odstavku 1 ali ne A, ki se glasi takole. Swiss, Albania, Bosnia, Hercegovina, Serbija, Montenegro in Kosovo. Po našem mnenju bi to pomenilo de facto priznanje države Kosovo, kar je po našem mnenju nespremljivo in zato prosim, da ločeno glasujemo o tem odstavku, torej odstavek 1 ali neja A. Ta zahteva je bila podana izven predednega roka. Kdo temu nasprotuje? Zdi se, da ne. gospod Posled. Frau Präsidentin. Gospa predsedujoča, močno moram ogovarjati. S tri četrtinsko večino se je ta hiša izrekla za neodvisnost Kosova, kot tudi komisija in skoraj vse države članice. To se mi zdi nespremljivo. Awesome. They have to vote on that request. Ali ste pripravljeni sprejeti ločeno glasovanje? Zdi se, da je nasprotovanje ločenemu glasovanju v tem zboru, tako da nadaljujemo z glasovanjem kot predvideno. Prvi amandma, kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejeto. Glasujemo o predlogu sklepa v celoti. Poimensko odpiram glasovanje. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka. Glasovanje o poročilu Filipa Moriona. Razvedavitev direktive 2021-2020. 83 skozi 515 in 11 zastarelih odločb z področja skupne ribiške politike. Eno samo glasovanje po imensko, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospodu Morjonu. Naslednja točka glasovanje o poročilu tudi gospoda Moriona o razveljavitvi 14 zastarelih uredb na področju skupne ribiške politike. Eno samo glasovanje poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Zopet čestitke poročevalcu. Naslednja točka. Poročilo gospe Stavreve, podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Poimensko začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki. Naslednja točka. Glasovanje o poročilu gospoda Žerarja Onesta. Postopek za peticije poimensko glasovanje, zahtevana je kvalificirana večina. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospod Onesta. Naslednja točka, glasovanje o poročilu Reimer Böge sprememba medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006. Glasujemo poimensko, tudi tokrat potrebujemo kvalificirano večino. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Naslednja točka. Glasovanje o poročilu gospe Jute Haug, sprememba proračuna številka 4 skozi 2009. Tudi tokrat potrebujemo kvalificirano večino, glasujemo poimensko, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki. Naslednja točka. Glasovanje zopet o poročilu gospe Jute Haug, sprememba proračuna številka 5 skozi 2009 tudi tokrat poimensko glasovanje, zahtevana je kvalificirana večina, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja, tudi sprejeto in čestitke poročevalki. Naslednja točka, predlog resolucije odbora za industrijo, energijsko označevanje televizorjev glasujemo o predlogu resolucije, ni amandmajev, potrebujemo kvalificirano večino, glasujemo poimensko, odpiram glasovanje. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka glasovanja o predlogu resolucije odbora za industrijo o energijskem o označevanju gospodinskih hladilnih aparatov. Tudi tokrat glasujemo poimensko, zahtevana je kvalificirana večina, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ni bila dosežena kvalificirana večina. Naslednja točka, predlog resolucije odbora za razvoj, letni akcijski program za leto 2009 za nedržavne akterje in organe lokalnih skupnosti v razvoju. Tokrat je zahtevana enostavna večina, poimensko začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka glasovanja o poročilu gospoda Richarda Corbeta, splošna revizija poslovnika Evropskega parlamenta. Glasujemo o besedilu točk poslovnika. Najprej amandmaji pristojnega odbora. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Zdaj glasujemo o amandmaju 9 po delih v treh delih. In sicer poimensko. Najprej prvi del, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del amandma, amandmaja 9, tudi tokrat poimensko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospa Frasoni. Hvala, gospa predsedujoča. Prosili smo in vaše službe so bile obveščene, da bi najprej glasovali o tem, da se poročilo vrne v odbor, ampak eh, o tem nismo glasovali. Nimamo podatka o tem. Dali smo to zahtevo, pravi gospa Frasoni. lahko pa podate to zahtevo. V skladu s pravilom 168 poslovnika lahko podate to zahtevo kadarkoli pred končnim glasovanjem. Dobro, potem zdaj podajam zahtevo za to, da se poročilo vrne nazaj v odbor in naj obrazložim zakaj. Hvala, gospa predsedujoča, za besedo. V času tega sklica smo veliko govorili o presoji vplivov. Torej vsakeč, ko se spreme neko novo pravilo, je potrebno ugotoviti, kakšne bodo posledice takšnega novega pravila. In kar se nas tiče, bo ta nova uredba, o kateri danes eh, glasujemo v okviru poročila Korbet, takšna, da ne razumemo, kakšne bodo posledice dramatičnih sprememb načina, kako sprejemamo zakonodajo, saj omogočamo skupne mešane odbore več poročevalcev, ki lahko neposredno v plenumu predlagajo popolnoma nasprotujoče si postopke in pa tudi amandmaje. Zato zeleni zahtevamo vrnitev poročila v odbor, ne zato, ker menimo, da ne bi bilo potrebno zadev izboljšati, ampak zato, ker po našem mnenju to preprosto pomeni, da bo naše zakonodajno življenje v prihodnje mnogo bolj zapleteno. Hvala lepa. Hvala, gospa Frasoni. Če želi kdo spregovoriti proti, lahko pa tudi slišimo strani poročevalca. Gospod Lajnen, boste, boste govorili proti temu predlogu? Ja, reforma evropske unije je težavna ampak reforma evropskega parlamenta je očitno še bolj težavna. kolegici frassoni moram povedati da ta reformni proces zdaj traja že dve leti in pol. imeli smo reformno skupino v kateri je bila tudi monika frassoni sama in naš odbor je sledil sklepom te skupine torej točko za točko in plenumu smo predložili nekaj, o čemer smo se posvetovali in pogovarjali dve leti in pol, zato ni razloga, da bi to vrnili v odbor. Mislim, da moramo danes to delo zaključiti in se pripraviti na naslednji sklic z velikim izboljšavami za naše delo. Torej, nasprotujem predlogu Monike Frasoni. Hvala, gospod Lajnan. Gospod Korbet, kot poročevalec. Hvala, gospod predsedujoča. Mislim, da mi ni treba kaj veliko dodati, razen to, da je utemeljitev gospe Frasoni za posamezne uh, amandmaje razlog, zakaj bi glasovala proti tem amandmajem, ni pa to nikakor razlog, zakaj bi vse skupaj vrnili v matični odbor. Uh, To bi se lahko zgodilo zgolj, če bi zavrnili vse amandmaje, ki so danes pred nami, kar pa bi bilo obžalovanja vredno. Prosim, če lahko dvignete roke tisti, ki ste za to, da se to poročilo vrne v matični odbor. Hvala. Kdo je proti? vzdržani. Mislim, da je to dokaj jasno. Torej, nadaljujemo z glasovanjem. Prišli smo zdaj do tretjega dela amandmaja 9, tudi tokrat poimensko začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 11, poimensko začenjamo z glasovanjem. ste vsi vdali svoj glas, konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 23. Ločeno po delih, dva dela, kdo je za prvi del. Proti, proti zdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 29 ločeno po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 32, ločeno, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Če želite preveriti elektronsko, lahko. Torej glasujemo o amandmaju 32. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 33. Po delih. Prvi del. Poimensko. Torej poimensko glasujemo o prvem delu amandmaja 33. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, amadma 33, poimensko. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno, ker ni kvalificirane večine. Amadma 42, poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 45, kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da je bilo bolje, da preverimo. Preverjamo amandma 45. ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 51. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 52. Za? Proti? vzdržani sprejeto. Amandma 58 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 62, poimensko, glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. glasujemo o amandmaju številka 8 in sicer po delih, poimensko najprej prvi del. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. In še poimensko drugi del amandmaja 8. Ste vsi oddali glas? konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 61 je bil umaknjen. Na vrsti je amandma 63, zopet poimensko glasujemo. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Na vrsti je amandma 10 tudi tokrat poimensko, začenjamo z glasovanjem. Amandma 10. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 53, zopet poimensko, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prehajamo na amandma 14. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Lahko preverimo. Potrebujemo namreč kvalificirano večino. Glasujemo o amandmaju 14. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Prejela sem predlog kompromisnega amandmaja številka 69 v skladu s pravilom 155 četrti odstavek naših sedanjih eh, postopkovnih pravil. Potrebujem najprej soglasje parlamenta za glasovanje o tem amandmaju. Kdo nasprotuje? Ne. Torej glasujemo o kompromisnem amandmaju številka 69. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Brez težav lahko preverimo. Preverjamo elektronsko kompromisni amandma 69. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja dejansko zavrnjeno. Prehajamo na amandma 17, po delih, prvi del, kdo je za, proti, zdržani. Kolikor vidim zavrnjeno, kaj ti potrebna je kvalificirana večina, lahko preverimo, če želite. Prav, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Na vrsti amandma 59. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Na vrsti je amandma 68. Za, proti, vzdržani, sprejeto amandma 64 poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 60 za, proti, stržani, sprejeto. Amandma 66 za, proti, stržani, sprejeto proti, zdržani, sprejeto. Amandma 54 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma 55 poimensko, glasujemo, amandma 55. Ste vsi udali glas? Konec glasovanja zavrnjeno. Zdaj glasujemo o amandmaju 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Gospod Korbet. Gospa predsedujoča, preden glasujemo o amandmajih 49 in 67, bi prosil samo, če lahko zamenjamo vrstni red in da najprej glasujemo o amandmaju 67, kajti to je kompromis, ki je izšel iz glasovanja v odboru. Mislim, da bi bilo bolje, če bi lahko postopali na ta način. Zdi se, da ni nasprotovan tako da bomo postopali, kot ste predlagali v svoji vlogi poročevalca. Glasujemo najprej o amandmaju 67 poemensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj torej prehajamo nazaj na amandma 49, tudi poemensko, začenjamo z glasovanjem. ste vsi oddali glas in ali veste, o čem glasujete? Dobro, mislim, da ste imeli dovolj časa, da ste razmislili konec glasovanja. Spreto. In s tem amandma 65 odpade. Zdaj predlagamo o predlogu sklepa in sicer poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke gospodu Korbetu. Zdaj bomo prekinili z glasovanjem, kajti na vrsti je slavnostna seja. liebe Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi kolegi in kolegice, čez nekaj tednov med 4. in 7. junijem bodo državljani in državljanke Evropske unije volili nov Evropski parlament.